Vem, gospodje, tako prosim, sedite se. Nadaljevali bi s stankom odbora, sedaj nismo več za zaprtimi vrati, tako da pozdravljamo tudi vse ostale. Upam, da ste si spočili in imeli prijetne počitnice. Sedaj pa nadaljujemo z našim sestankom. Približno 75 minut posvečamo prednostnim nalogam finskega predsedstva svetu. Z velikim veseljem pozdravljam ministra Havista tukaj med nami, dragi Peka, dobrodošli v našem odboru. Kot na finskem rečete Hive Peive, upam, da sem prav izgovoril po finsko. Lepo vas je imeti tukaj, sem kolegom, ki ste bili prvič izvoljeni. Pa ne povem, da je tradicija v našem odboru, da na začetku predsedovanja ministri predstavijo svojo agendo. In to bodo sedaj storili. Finska je torej prevzela predsedstvo sveto sredi sprememb po institucijah v EU. Dragi Peka, ta odbor ni izjema. Tudi mi smo v procesu potrvanja poročevalcev za ključne dosjeje. Naj pozdravim tudi stanega predstavnika, veleposlanika Mislakija, z nami. Dobrodošli. Dragi minister, naš odbor je pripravljen na sodelovanje z vašim predsedstvom, kar se tiče zakonodajno-politične agende, od večletnega finančnega okvira pa do večjih geopolitičnih izzivov. Minister in jaz pa se sestanem ne samo danes, ampak tudi četrtek in petek prejšnji teden v Helsinkih. Pripričani smo, da bo finsko predsedstvo izkoristilo svoje strokovno znanje, še prav posebno pri zaščiti temeljnih vrednot in pri mediaciji in reševanju nekaterih najpomembnejših vprašanj. Tako, beseda je vaša, približno 15 minut, potem pa bomo imeli izmenjavo mnen s kolegicami in kolegi. 15 do 6 pa mora minister roditi, ker ima nadaljne obveznosti. Tako, beseda je torej vaša, dragi PK, dobrodošli. You, Najlepša hvala, gospod eh, predsednik, dragi David. Najlepša hvala za tvoj obisk v, na Finskem. Vem, da se bodo nekateri poslanci udeležili različnih obiskov na finskem in želel bi vam izreči dobrodošlico v naši državi. Vreme je bilo v zadnjem času zelo dobro, ne morem pa jamčiti, kakšno bo vreme v prihodnosti. Najprej bi rad vsem poslancem čestital, namreč začeli ste z izjemno pomembnim delom v Evropskem parlamentu in še posebej v odboru za zunanje zadeve. Finska želi čim bolje sodelovati z vašim odborom, pripravljeni smo prisluhniti vašim stališčem in vašim nasvetom v času predsedovanja. Tudi za me je vloga ministra za zunanje zadeve nova. Prej sem deloval na drugih ministrstvih, sedaj pa uh, je moja stranka del koalicije in eh, odkar sem ministr za zunanje zadeve, sem imel že veliko dela. Najprej sem bil na sestanku v Ukrajini, potem eh, v Južni Ameriki in tako naprej. Poleg tega predstavljam Evropsko unijo v kartumskih mirovnih pogovorih v Sudanu. Pred mnogimi leti sem bil tudi posebni odposlanec Evropske unije v Sudanu, tako da imam tukaj kar nekaj izkušenj. Prepričan sem, da je pred nami pet zanimivih let in da bomo v tem času dobro sodelovali s parlamentom. Sedaj pa kar se tiče prioritet Finske v času našega predsedovanja. Celo v sloganu našega predsedovanja je, da se zauzemamo za trajnost. Naš slogan je trajnostna Evropa, trajnostna prihodnost. To je za nas ključno vprašanje, pogosto govorimo o krožnem gospodarstvu. Zauzemamo pa se za trajnost tako socialno, gospodarsko, kot tudi ekološko. Podnebna vprašanja so ključni del vseh naših politik. Ko smo ustanovili vlado na finskem, bila, so bila podnebna vprašanja ključna na našem programu. To je pomemben del našega programa in eh, sedaj želimo razmisliti o tem, kako bo Evropa izpolnila naše obveze do leta 2050. Na finskem smo si zadali cilj, da bi te zaveze dosegli do leta 2035 in upam, da bomo dobro napredovali. Želimo si dobrega sodelovanja tudi z visoko predstavnico za zunanje zadeve. Vloga predsedstva tukaj je malce drugačna, namreč mi podpiramo visoko predstavnico in eh, želimo si, da bi imel visoki predstavnik za zunanje zadeve tudi v prihodnosti pomembno vlogo, zadosten proračun in tako naprej. Namreč na tak način lahko okrepimo skupno zunanjo in varnostno politiko Evropske unije. Razmišljamo o tem, kako okrepiti varnost v Evropi sploh glede na to, da je veliko držav članic tudi članic NATO. Finska sicer ni članica NATO, ampak vseeno razmišljamo o tem, kako izboljšati sodelovanje med Evropsko unijo in NATO. Razmišljamo tudi o tem, kako se soočati z novimi hibridnimi grožnjami. Na finskem imamo center odličnosti glede hibridnih groženj, poleg tega pa razvijamo tudi lastna znanja glede takšnih vprašanj. V svetu je pomembno razumeti, da se sedaj eh, spreminjajo odnosi, trgovinski kot tudi drugi odnosi. In Finska se bo zauzemala za mednarodni red, ki temeli na pravilih ter učinkovitem multilateralizmu. Če si ogledamo, kaj se dogaja z Iranom, z sporazumom z Merkosurjem in tako naprej, moramo razumeti, da je trgovina pomemben del naših zunanjih politik in ta mora torej predstavljati del naših ciljev na področju zunanje politike. Eno izmed vprašanj, ki se, jih, ki se jim posvečamo tako v našim, našem vladnem programu, kot tudi v programu predsedstva, so skupne vrednote. Zaščititi želimo naše državljane, naše interese in vrednote, kot so človekove pravice, svoboda govora in druge vrednote, na katerih temelji Evropa. Izpostaviti moramo, da ne bomo kar tako prodali naših načel. Pred nekaj dnevi je v Helsinkih potekal sestanek, kjer smo imeli tudi kosilo za zagovorniki človekovih pravic. Zbrali smo nekaj žensk, ki, za, ki zagovarjajo človekove pravice in te zagovornice so se srečale z našimi ministri, z našim predsednikom. Razmišljamo o tem, kaj bi lahko Evropska unija storila za to, da bi bolj učinkovito zaščitili človekove pravice in bili bolj aktivni na tem področju. Evropski parlament, je znan po tem, da ima zelo ambiciozno politiko, kar se tiče človekovih pravic, in mislim, da bi prav tukaj lahko naša vlada še bolje sodelovala z Evropskim parlamentom. Že prej sem omenil, da si želimo prevzeti vodilno vlogo glede podnebnih vprašanj. Po našem mnenju lahko Evropska unija res postane vodilna in vzor na globalni ravni pri tem vprašanju. Ni dovolj, da izpolnimo zahteve pariškega sporazuma, storiti moramo korak naprej. Na svetu obstaja namreč mnogo držav, ki imajo še dvome in pomisleke glede podnebnih vprašanj. Mi pa razumemo, zakaj je to tako pomembna zadeva in zakaj mora Evropska unija postati vodilna, kar se tiče koncepta nizkoogličnega gospodarstva. Tudi zasebna podjetja in majhna podjetja se zauzemajo za takšen prehod na nizkooglično gospodarstvo. Zasebni sektor na finskem prosi za več ukrepov na področju podnebnih sprememb, želijo si, da bi Evropa tukaj postajala vodilna namreč tukaj tudi vidijo veliko poslovnih priložnosti. Seveda pa je ta aspekt tudi pomemben, kar se tiče človekovih pravic. Tukaj bi se navezal na gozdne požare v Amazoniji. O tem smo govorili na zadnjem sestanku in mnogo predsednikov vlade Evropske unije se strinja glede tega, Evropa mora prevzeti bolj aktivno vlogo glede tega, kar se trenutno dogaja v Amazoniji, tako kar se tiče podnebja, požaru in tudi kar se tiče človekovih pravic tistih, ki živijo na tem območju. Veselilo me je, da je visoka predstavnica Mogherinija tukaj eh, podala jasno mnenje. Mi pa smo imeli tudi priložnost, da izmenjamo mnenje z generalnim sekretarjem Združenih narodov, gospodom Guterresom. Ko govorimo o okolju, bi se rad navezal tudi na Arktiko. Vprašanje Arktike je pomembno za Finsko, je tudi del naših prioritet v času predsedovanja. Na Arktiki se srečuje mnogo različnih interesov, varnostni interesi, potem interesi, kar se tiče navigacije. Sedaj, ko se podnebje spreminja, se odpirajo nove trgovske poti, obstajajo možnosti za telekomunikacijske linije, ki bi lahko potekale tam preko in tako naprej. Evropska unija bi se morala bolj zavedati politik, eh, ki so povezane z Arktiko in bi morala biti bolj aktivna pri oblikovanju naših politik na tem področju. Zagotoviti moramo pa tudi to, da Arktika nikoli ne bo postala vir konfliktov na svetu. Če pa pogledamo sedaj še v drugo smer v času našega predsedovanja, bo naša pozornost usmerjena proti Afriki. Naši, naša pozornost mora biti še naprej eh, posvečena Afriki, razmišljati moramo o različnih eh, odnosih, ki jih imamo z Afriko, ti se morajo še poglobiti in izboljšati. Namreč Afrika se spreminja, kar se tiče ekoloških, gospodarskih in tudi drugih priložnosti. Potrebujemo boljše partnerstvo med Evropsko unijo in Afriško unijo. To sta namreč dve pomembni inštituciji, in mislim, da bi morali bolj izmenjavati izkušnje in sodelovati z Afriško unijo. Ni pa smiselno, da bi od zgore gledali dol na Afriko. Z njimi moramo enakopravno sodelovati in jih sprejeti kot enakopravnega partnerja ter se učiti iz njihovih izkušenj. Še enkrat bi omenil sudanski mirovni sporazum, To je namreč izjemno pomembno. Želimo si, da bi bila to uspešna zgodba. V Kartumu sedaj že več kot pol leta ljudje protestirajo na ulicah. Sedaj pa je bil dosežen prehodni sporazum z vojsko, ki je vse čas nasprotovala tem protestnikom na ulici. V bistvu je sedaj v Sudanu podobno vzdušje kot v času arabske pomladi na tak način lahko dosežemo nek trajnostni mirovni sporazum, je pa res, da potrebujejo oni sedaj našo celotno podporo. Sudan bi lahko postal dober zgled za mirno pot v prehodu v demokratično družbo. Gospod predsednik, za konec bi se rad dotaknil še vprašanja finančnih instrumentov. Finski pristop je to, da želimo podpreti skupni instrument za sosedsko politiko, razvoj in mednarodno sodelovanje, tako imenovani NDICI. Na tak način bi namreč Evropska unija imela več možnosti za sodelovanje na področju zunanje politike in na tak način bi lahko dosegali cilje na področju podnebnih sprememb, trajnostnih razvojnih ciljev in tudi imigracij. Potrebujemo čim bolj fleksibilen instrument, ki bi ga lahko uporabljali v teh različnih situacijah. Omenil pa bi še eno temo in sicer širitev. V Helsinkih eh, smo gostili skupino šestih zahodno-balkanskih držav. Sestanka so se udeležili tudi predstavniki Kosova. Širitev je po našem mnenju pomembno orodje za širjenje naših skupnih vrednot in skupnih interesov v Evropski uniji. Zahodni Balkan ne obstaja v vakumu. Če ne bomo mi postali aktivni, bo tam začel posredovati kdo drug. In prav zato želimo v času finskega predsedovanja nadaljevati z razširitvenimi pogovori z Severno Makedonijo in Črnogoro. nima smisla, da se preveč osredotočamo samo na Brexit, na to tveganje, da bomo izgubili eno izmed držav članic. Razmišljati moramo tudi o tem, da obstaja cela skupina držav, ki želijo postati članice, nove članice Evropske unije. Tako, gospod predsednik, tukaj pa bi kar zaključil, namreč videl sem veliko vprašanj strani poslancev, tako da bi z veseljem prisluhnil vprašanjem in tudi odgovoril. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala za to predstavitev. Na voljo imamo približno 55 minut za izmenjavo mnen. Predlagam, da najprej začnemo z prvo, prvim krogom, to so predstavniki poslanskih skupin, potem pa drugi krog, kjer dobijo besedo eh, kolegi poslanci. Besedo bo najprej dobil Mihajl Galer v imenu ELS, ampak še predtem bi podal dva komentarja. Peka, omenjal si politiko glede Arktike, da je ta prioriteta finskega predsedovanja. Tukaj bi rad priporočal, eh, da preberete poročilo o Arktiki, ki ga je naš odbor sprejel leta 2017. Gre za obsežen in podro, obsežno in podrobno poročilo. Najbolj obsežno poročilo, ki ga je Evropski parlament kdaj sprejel na to temo. In sklepi, ki smo jih sprejeli leta 2017, so seveda še vedno zelo um, aktualni. Oba sva se odeležila sveta za zunanje zadeve v Helsinkih in mislim, da sva videla, kako se je odvijal ta pogovor med uh, gospodačič in predstavniki Kosova. To je bil eh, zanimiv pogovor, ampak mislim, da so nadaljni pogovori med Srbijo in Kosovom smiselni in finsko predsedstvo mora res pomagati v tej smeri. Tako toliko z moje strani, sedaj pa Mihajl Galer, tri minute izvolite. <laughs> Tako toliko moj eh, finski pozdrav. Najlepša hvala. Finskemu predsedstvu želim veliko uspeha v naslednjih mesecih. Zahvaljujem se ministru za pregled, ki ste ga podali. Jaz bi se osredotočil na določene kose te sestavljanke. Govorili ste veliko o človekovih pravicah in pogosto dobim vtis, da se posamezne vlade Evropske unije ne utikujejo v vprašanje Hongkonga, ponavadi zaradi oportunističnih gospodarskih razlogov. Ampak mislim, da ni sporno, za katere vrednote se mi zauzemamo. Podpiramo, da se spoštuje dogovor, ki je veljal 50 let in sicer ena država, dva sistema. Sprašujem se, ali lahko vi kot predsedstvo nekako pojasnili, kaj so splošna načela, za katerimi mi stojimo. V tem primeru tudi eh, vlade ne bodo temu nasprotovale. Kitajce moramo jasno povedati, da morajo sprejeti ena država, dva sistema v, eh, v teh dogovorenih 50 letih in to pomeni, da morajo biti v Hongkongu svobodne volitve. Podpiram vaše komentarje glede sodelovanja za Afriko. Tudi mi se zavzemamo za to, da se Afriška unija okrepi. Tam je veliko novih napredkov, naprimer prostotrgovinsko območje, ampak vprašanje je, kaj bomo mi sedaj storili z gospodarskimi partnerskimi dogovori, ki jih imamo. Ali se bodo ti zamenjali, bomo, bomo pripravili nekakšno perspektivo za prostoročno območje sodelovanja med Evropsko unijo in Afriško unijo. Veliko stvari je še nedorečenih, ampak zagotoviti moramo, da se ohrani trgovina med Evropsko unijo in afriškimi državami. Niste pa omenjali Rusije, kljub temu, da ima Finska veliko mejo za to državo. Ali to pomeni, da bo finsko predsedstvo nadaljevalo z stališčem glede Rusije kot. Uh, smo ga zauzeli do sedaj. Zastavljam si vprašanje, ali smo mi lahko kakorkoli koristni, da v bistvu pomagamo pri tem, da se izpusti politične zapornike iz Ukrajine, ki so sedaj v zaporih v eh, Rusiji. Gre tudi za pomorščake in tako naprej. Vi imate dobre kontakte v Moskvi in zato me zanima, ali lahko kakorkoli posredujete. Toliko za enkrat z moje strani. Hvala lepa. Najlepša hvala, Mihajl Galer, za SND Tonino Picula. Izvolite. Hvala lepa, gospod eh, minister, gospa veleposlanica, dobrodošli v novi Evropski parlament in hvala za ta uvodni nagovor. Prioritete finskega predsedovanja glede zunanje politike so zanimivo razporejene med varnostno politiko in podnebjem. Vsi vemo, da je Finska zelo aktivna, ko gre za preprečevanje konfliktov in posredovanje pri konfliktih. Zanima me, ali bo, Evropska, ali bo torej finsko predsedstvo nadaljevalo s to politiko v, v okviru evropske politike. Ena izmed vaših prioritet je tudi razprava o tem, da se uporabi glasovanje za kvalificirano večino pri svetu za zunanje zadeve. Ali boste dosegli dogovor za poenostavljen sistem zunanje dimenzije naslednjega večletnega finančnega okvira? Lahko tukaj podate več informacij. V finskem programu se multilaterizem omenja samo v okviru trgovanja, trgovinskih stikov. Zanima me, kako nameravate okrepiti multilateralizem na splošno. Zelo se strinjam z komentarji, ki ste jih podali čisto na koncu vaše predstavitve, torej da boste nadaljevali z širitvijo v smeri Zahodnega Balkana. To je namreč regija, ki je za Evropsko unijo strateško izjemno pomembna. To je tudi strateška prioriteta za drugi dve državi, pre, trija predsedstev, Romunijo in eh, Hrvaško, in zato upam, da se boste še naprej trudili v tej smeri. Želim vam pa tudi veliko uspeha v nadaljevanju. Hvala lepa, Tonino, za RE, gospod Astrovičius. Hvala lepa. Gospod minister, dobrodošli v Evropski eh, parlament. Sam sem bil včasih veleposlanik na finskem in eh, zato cenim stike z finskimi kolegi. Navezal bi se na vprašanje, ki ga je podal že kolega Galer. In sicer, kar se tiče stika z Rusko federacijo. Gospod Putin je pred kratkim obiskal Finsko in zanima me, ali lahko poveste kaj več o tem sestanku. Imate kakšne dobre novice z tega sestanka? Zanima me, ali ste se z njim pogovarjali o Ukrajini, o možnosti, da se izmenjajo zaporniki ali pa o tem, da se izboljša situacija na vzhodu Ukrajine. Zanima me, ali ste vi predvideli kakšno pobudo da se eh, izboljša situacija na tem področju. Pa še nekaj. Veliko se osredotočamo na Amazonijo in to z dobrim razlogom. Po drugi strani pa obstajajo tudi veliki gozdni požari v Sibiriji in tudi to je problematično. Rusija ima zakonodajo, ki omogoča lokalnim oblastem, da ne posredujejo pri takšnih velikih gozdnih požarih, v primeru, da opazijo, da bi bilo predrago gasiti te požare. Zanima me, ali bi bilo smiselno, da ponudimo pomoč in podporo tudi Rusiji, ko gre za gašenje požarov v Sibiriji. Gre namreč za zelo velike površine gozdov. Hvala lepa. Najlepša hvala, Petras, za zelene kolega Urtasun. Yes, thank you, Chair. Najlepša hvala, predsedujoči. Lep pozdrav, gospod minister v odboru za zunanje zadeve. Želimo vam veliko uspeha v času predsedovanja. Omenili ste veliko pomembnih vprašanj. Najprej pomemb pomembna podnebna vprašanja, Arktika, to je zelo pomembno in tako naprej. Od vašega predsedstva pričakujemo veliko, želimo pa vam tudi veliko uspeha. Imamo vprašanje glede podnebja. Vem, da je to ena izmed vaših prioritet in eh, zanimalo bi me, ali lahko poveste več o tem, kako nameravate razviti podnebno diplomacijo. Kaj so po vašem mnenju različna področja, kjer lahko postanemo aktivni tukaj, torej ali lahko poveste več? Pa še nekaj. Drugo pomembno vprašanje, o katerem se moramo pogovoriti, je Iran zanima me, kako eh, potekajo pogovori glede tega, da bi poslali eh, Evropsko misijo v Hormoško nižino. Zanima me, kako bi to vplivalo na razmere in odnose v GCPO. Torej, ali nam lahko poveste več, kako so potekali pogovori glede tega vprašanja? Pa še specifično vprašanje glede človekovih pravic. V svoji karieri ste se že odnigdaj zauzemali za človekove pravice in obstaja zamisel, da bi imeli podoben model, kot ga je razvila Kanada za torej nekakšnega ombudsmana za tiste, ki se zauzemajo za človekove pravice, da bi imeli nekaj podobnega tudi na ravni Evropske unije. Ali mislite, da bi to lahko dosegli? Hvala. Hvala, Ernest, sedaj pa gospod Marjani. Hvala, gospod minister. Najprej seveda vso srečo, veliko uspeha vam želimo. Boj proti podnebnim spremembam je vaša prednostna naloga, mi vas bomo pri tem podprli. Ampak eh, prednostna naloga ne sme povzročiti drugih problemov. Naprimer, najprej nezakoniti migranti. Finsko predsedstvo odprto podpira prenos kompetenc na področju azila in to bi še poslabšalo slabo situacijo. Vi pravite, da bi bilo dobro, da bi imeli vprašanje azila rešeno na evropski ravni. Govorili ste o tem, da bi okrepili sodelovanje med NATO in EU, še posebej kar zadeva vojaško sodelovanje in reševanje hibridnih groženj in kibernetskih groženj. No, države so neodvisne, to morate vedeti. Zato, po mojem mnenju, ni dobro, da se zdaj povezujemo preveč z NATO, zato da ne bi vstopili v hladno vojno. Še enkrat in še tretjič, širitev. Hvala, da ste bili tako jasni. Finsko predsedstvo pravi, da bi bilo dobro, da bi se EU pridružile države Zahodnega Balkana, naprimer Makedonija in Albanija. Kaj pa Turčija? Turčija je ključni partner in je tudi uradno državo kandidatka. Zanima me, kaj bo s pogajanji s Turčijo. In na koncu še zadnje vprašanje. Finsko predsedstvo, citiram, pravi, da je zelo pomembno, da je treba imeti koherentno politiko do Rusije, vključno na področju sankcij. želite ostati na trenutni poti. In tudi predsednik Makron, na primer, zagovarja, da bi morali kaj spremeniti. Tukaj zanima me, kaj menite o tem. Hvala. Merci, e Hvala lepa. Sedaj pa za EKR, gospod Rausen. Dank u wel, voorzitter. Uh, dank ook aan de. Hvala lepa, predsedujoči in eh, najlepša hvala ministru za ta uvod. Želim vam veliko uspeha v času predsedovanja. V vašem programu sem prebral, da boste izjemno eh, povdarek dali na čezatlantsko sodelovanje. To se mi zdi primerno. Namreč eh, dolgoročno gledano je to pomembno za našo varnost in našo trgovino. V vašem programu piše tudi, da želite več enotnosti pri zunanji politiki to želite doseči tudi na tak način, da bi uporabili kvalificirano večino na glasovanjih v, ministr, v svetu za zunanje zadeve. Tukaj se morda ne strinjamo v celoti, namreč ne želimo si neke usiljene, eh, nekih usiljenih odločitev, če se države članice s tem ne strinjajo. To se mi ne zdi prava smer. Za vas pa imam naslednje vprašanje. Na katerem področju politike za zunanje zadeve želite doseči več z uporabo kvalificirane večine pri odločanju? Pa še nekaj. Navezal bi se na situacijo v Bližnjem vzhodu. Zanima me, kako bo vaše predsedstvo ravnalo glede vprašanja eh, Izraela? Ali se strinjate s tem, da mora Evropska unija pokazati solidarnost in podporo državi kot je Izrael, ki jo vedno znova ogrožajo Hezbola, Hamas in Iran? Tukaj moramo postati bolj aktivni. Pa še zadnji komentar. Podarjali ste to, da se zauzemamo za človekove pravice in eh, Izjemno pomembna za nas je pravica do verske svobode. Po vsem svetu je veliko preganjanja kristjanov. Upam, da boste pozorni na to in sprašujem vas, ali boste v času vašega predsedovanja aktivni na področju boja zopr pregon kristjanov. Upam, da boste tukaj aktivni. Hvala. Najlepša hvala, gospod Ravsen. Sedaj pa v imenu GUE NGL, gospa Vilanueva. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señor. Hvala lepa, predsednik. Najlepša hvala, gospod minister in dobrodošli v našem odboru. Želim vam veliko uspeha v času vašega predsedovanja. Imam nekaj komentarjev glede podnebnih zadev, predvsem glede Arktike. Strinjamo se s tem, da potrebujemo strateški načrt za povezave med Evropsko unijo in Afriko. Podrobnosti pa bo seveda potrebno še doreči. Sedaj pa, kar se tiče čezatlantskega sporazuma in odnosov tukaj. Zanima me, ali res menite, da obstajajo politični predpogoji za to, da bi se obnovili pogovori o čezatlantskem sporazumu? V tem trenutku v Ameriki namreč eh, vlada administracija, ki uspodbuja brexit brez dogovora in eh, posega v te zadeve. Ali res mislite, da lahko torej naša zunanja politika vzpostavi boljše stike z to administracijo? 27. augusta je gospod Macron nagovoril 27 veleposlanikov, pogovarjali so, tem, so se o tem, kako bi bila velika strateška napaka, če se oddaljimo od Rusije. Kakšno je torej vaše mnenje glede naših odnosov z Rusijo? In zanima me tudi, kako je za dogovorom glede šestih vojaških baz, ki jih želi, želijo ZDA vzpostaviti na polskem. Kako je s tem? Mednarodni odnosi se spreminjajo. Evropska unija bo kmalo imela novega visokega predstavnika in eh, ta se bo morda osredotočal na druge stvari, zato potrebujemo več neodvisnosti pri naših odnosih z Kitajsko, Rusijo in ZDA. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa še gospod Gjongjoši, izvolite. Najlepša hvala, predsednik, in hvala tudi ministru Havistu za, vaše, za vašo predstavitev. Želim vam veliko uspeha v času predsedovanja. Dva komentarja imam. Prvič, v programu predsedstva se sklicujete na skupne vrednote in vladavino prava. Kot konzervativni poslanec se pogosto spotaknemo o tem, da se ob to, da se pogosto ne nanašamo dovolj na krščanske vrednote v našem parlamentu. Še bolj pa me moti še to, to da ko govorimo o vladavini prava in o skupnih vrednotah, to, da naših skupnih vrednot ne jemljemo dovolj resno. To me res moti. Kot verjetno veste, obstaja velika težava, spoštovanjem vladavine prava v Evropski uniji, še posebej v določenih državah članicah. Sprašujem se torej naslednje. Kar se tiče širitve, me zanima, kako lahko pričakujemo od teh novih držav, ki se želijo pridružiti Evropski uniji, da bodo spoštovale skupne vrednote če pa jih obstoječe države članice ne spoštujejo. Kaj boste vi kot predsedstvo torej naredili za to, da bodo vse države članice spoštovale skupne vrednote in vladavino prava? Kako se boste borili zopr korupcijo in kako boste zagotovili to, da če bo Evropska unija izdala neke sankcije, da te ne bodo škodile državljanom, ampak vladi, ki ne spoštuje teh skupnih vrednot? Ena izmed vaših prioritet je tudi socialna vključenost, to je moje drugo vprašanje. V zadnjih letih sem opazil, da se večajo politične in socialne razlike v Evropski uniji. Koristi skupnega trga so nekaj, česar ne eh, koristijo na enak način vse države članice. Plačna razlika se veča med državami članicami, velike so razlike med mestom in podeželjem. Imamo tudi beg možganov v bolj razvite, bogatejše evropske države in vprašanje je, kaj lahko storimo. Potrebujemo novo, boljšo kohezijsko politiko, potrebujemo komisarja za kohezijo in integracijo. Ne vem, kakšen instrument boste vzpostavili za to, da bi zagotovili boljšo socialno in kohezijsko politiko. Kakšne ukrepe boste tukaj sprejeli in kako želite to obravnavati? Hvala. Hvala, gospod minister. To so bila torej vprašanja prvega kroga, vi jih lahko odgovorite. Mnogo poslancev želi še zastaviti vprašanje, vključno z nekaterimi iz Finske in nekateri iz skupine zelenih. Izvolite. Brief, so... Hvala. Čim krajši bom, se že unaprej opravičujem, če ne bom dovolj poglobljeno odgovoril na vsa vaša vprašanja. Hvala, gospod Galer, vaša finščina je odlična omenili ste Hongkong, jutri bomo o tem govorili. Imeli bomo veleposlanike EU in predstavnike iz Pekinga in Hongkonga. Govorili bomo o pomislekih, ki jih imamo in govorili bomo tudi o sporozumih, ki bi jih lahko podprli vsi akteri. To bo na našem dnevnem redu jeseni, prav gotovo, ampak bomo videli, kakšni bodo sklepi jutrišnjega srečanja. Nekateri ste vprašali, kakšno je stališče Finske in kaj se je spremenilo v zvezi z Rusijo. V Torontu smo govorili o Ukrajini. Predsednik Zelenski se je takrat prvič predstavil mednarodni skupnosti. Natančno sem mu prisluhnil in Govoril je o tem, da vključi vzhodno Ukrajino v svojo državo. Govoril je o ekonomskem svežnju za Donbas in vzhodno Ukrajino. Govoril je o humanitarnem svežnju. In videli smo, da ima zdaj tudi podporo v radi, v ukrajinskem parlamentu. In Mislim, da si prizadeva ukrepiti dialog med Kijevom in Moskvo. To je treba pozdraviti. Ta dialog mora seveda teči v okviru sporozumov iz Minska in tam smo jasno opredelili, do kakšnih pozitivnih premikov mora priti, gre za izmenjavo zapornikov, umik vojaških sil in tako naprej. Na to bi seveda lahko, po mojem mnenju, prišlo do pozitivnih premikov premikov in do pozitivnih rezultatov v zvezi z Rusijo. Krim, tukaj nimamo takšnega načrta kot eh, pri vzhodni Ukrajini z sporozumom iz Minska, vendar druge rešitve ne vidim iz te dileme. Mislim, da bi morali podpreti sporozum iz Minska in da bi morali iti po tej poti. Sveda pa je zelo pomembno, da spodbujamo dialog med Ukrajino in Rusijo v zvezi s tem. Gospod Picula je zastavil vprašanje v zvezi z medijacijo in v zvezi z ulogo Finske pri tem, da podpiramo mirovne pobude. To je naša prednostna naloga in vidimo, da bi Evropska unija lahko bila bolj proaktivna pri teh vprašanjih. Tudi kar zadeva kvalificirano večino, Številni drugi so zastavili to vprašanje, da podpiramo glasovanje za kvalificirano večino na področju zunanje politike. Zakaj? Do zdaj je prevečkrat prišlo do tega, da je bila Evropska unija tiho pri vprašanjih, ki so morda zelo pomembna, naprimer človekove pravice in tako naprej. Mi potem ne pridemo do besede, zato ker se sami med seboj ne dogovorimo. Naši veleposlaniki nam pravijo, da je treba ta problem rešiti na našem sedežu. Zato je to eden od razlogov, zakaj Finska podpira glasovanje s kvalificirano večino pri zunanje političnih vprašanjih. To lahko zadeva človekove pravice ali karkoli drugega. Ne bom se spuščal v podrobnosti, zato ker vem, da pogajanja še tečejo tudi mi podpiramo skupni portfelj za vsa zunanje politična vprašanja, kar zadeva financiranje. Širitev na Zahodnem Balkanu in eh, perspektiva v zvezi s tem, vidim, da je ta odbor relativno pozitivno naravnan v zvezi z širitvijo na Zahodni Balkan, ampak Vprašanje je naslednje. Kako lahko resno posredujemo sporočilo državam kandidatkam v zvezi z človekovimi pravicami in skupnimi vrednotami, če teh sami ne spoštujemo? To je vprašanje. In to je razlog, zakaj bi morali biti zelo resni, kar zadeva naše vrednote, in naša pravila. Težko je preprečevati druge, da morajo spoštovati pravila, če sami teh pravil ne spoštujemo. Gospod Avštrevičius je postavil vprašanje v zvezi z požari v Rusiji. Ne gre samo za Amazonijo v Braziliji, to se pojavlja tudi v Boliviji, v Afriki, v Angoli in tudi v Rusiji. Prav imate. Finska je na to večkrat opozorila na bilateralnih srečanjih z Rusijo. Ne gre samo za okoljevarstveno vprašanje, gre za vprašanje nevarnih odpadkov. Prav tako govorimo o črnem premogu v Arktiki, zaradi tega se naprimer led še hitreje topi, potem prihaja do izpustov žvepla, zato je to res pomembna problematika. Zastavili ste tudi vprašanje v zvezi z podnebno diplomacijo. V okviru OZN smo se srečali z predsednikom Guterresom, septembra pa bomo imeli še nekaj srečen in res vse pozivamo k temu, da sprejmejo zaveze, konkretne zaveze. Tudi mi bomo tam in upam, da bodo tudi druge države tja poslale visoke predstavnike. Seveda pa podpiramo tudi cilje 2050 za EU. Nekatere države članice so še vedno zadržane. Mi pa bomo poskusili najti način, da podpremo te države. Naprimer, Poljska je zadržana. Ampak katovice, na primer, sprejemajo prave korake, rešujejo se premoga in se razvijajo. Ampak tem regijam, ki temelijo na rodarjenju in premogu, moramo pomagati. Prav tako ste zastavili vprašanje v zvezi z Iranom, Gimnihom in vprašanjem hormuške ožine. zunanjega ministra Zarifa smo srečali. Srečal se je z nordijskimi državami, preden je šel v Biarritz. Razprava je bila zanimiva, kajti Iran je bil proti temu, da bi tam vojaško posredovali v hormoški ožini. Ampak jaz sem rekel, če lahko vi poskrbite, da ne boste zasegali plovil, potem ne bo potrebe po oboroženem spopadu. Žal je prišlo do zasega tistega tankerja, prišlo je pa tudi do napadov neznancev na komercialna plovila. Če lahko vi poskrbite, da ne bo prišlo do napadov neznancev na ta plovila, potem bo vse v redu. To mora biti jasno. Podpreti moramo svobodo plovbe na morju, po drugi strani pa moramo seveda najti rešitev za to, da bo Iran ostal v okviru sporazuma, ne pa da se poigravajo z zamislijo, da bi nadaljevali z obogatenjem urana. Iranci ne smejo kriviti Evrope. Mi smo opravili svojo nalogo. Mi zdaj še naprej razvijamo ta mehanizem. Po našem mnenju je to zgodba o uspehu strani Evropske unije in tako bi moralo tudi ostati. Gospod Marijani je govoril o beguncih, o azilnem sistemu v Evropi in tako naprej. No, sem bi dodal še eno komponento. Ne bi omenil samo sredozemlja, ampak ko sem sodeloval na konferenci v Peruju, sem bil šokiran. Kaj ti? Te... Ugotovil sem, da ima Kolumbija 1,5 milijona venezuelcev in Kolumbija milijon ljudi. Sem videl, kako povezana so ta vprašanja, zato ker se tudi oni ukvarjajo z vprašanji imigrantov. Razmere v Venezueli so pač eh, takšne, kot so. Turčija. Turčijo nisem omenil, zato ker smo razočarani nad Turčijo. Razočarani smo nad trenutno situacijo in na finskem še vedno menimo, da bi morali odpreti in ohraniti dialog z Turčijo. Obstajajo določene oblike sodelovanja, ki se nadaljujejo, ampak žalostno bi bilo, če bi se Turčija še bolj odmaknila od naših evropskih urednot kvalificirano večino sem že omenil. In morda še zdaj zadnji komentar. Vprašanje konkurenčnosti in socialne vključenosti. To je vprašanje, ki je zelo dobro. Gospod Gjongjuzi je zastavil to vprašanje. Da, res je. Vprašanje brezposobnosti mladih je pomembno, zelo pomembno je tudi obravnavati vprašanje migracij znotraj EU, kajti ljudje iščejo boljšo zaposlitev in tako naprej. Ampak ukrepati moramo tudi na področju podnebja. Včasih je pač treba bolj obdavčiti goriva. Mislim, da bi morali vključiti tudi mehanizme kompenzacije za to, da pomagamo najbolj ranljivim. Tudi naše okoljske politike morajo biti vzdržne. Morda zaenkrat še ne poznamo vseh odgovorov v zvezi z socialno vključenostjo, ampak dobro je, da zdaj vemo, da moramo kontinent obdržati skupaj in da moramo vsem omogočiti dostojno življenje. Hvala. Hvala lepa, ste pripravljeni na drugi krok? Prav. Veliko vas želi besedo, potrudil se bom po najboljših močeh. Vsak ima dve minuti. Gospod Kurbelius za ELS. Hvala, gospod predsednik. Hvala, minister. Dve vprašanje imam, ki sta podobni že zastavljenim vprašanjem, pa vendar bom poskusil zadeve predstaviti na svoj vrsten način. Jasni ste bili v zvezi s tem, zakaj je širitev na Zahodni Balkan pomembna. Če mi ne bomo aktivni, bo aktiven kdo drug. To je jasno. Mi sami vemo, kako smo postali EU, podprli ste nas vi in drugi nordici. Omenili ste tudi Ukrajino, dejali ste, da ste bili na konferenci v Torontu, da ste videli predsednika tam, zdaj imamo novo vlado. Videti je, da so zelo dinamični, veliko je dobrih ljudi, zelo si prizadevajo, da bi se integrirali na zahod in v EU. Zanima me, kaj bi finsko predsedstvo lahko storilo, da bi jim poslali signale, da bi poslali signale novi vladi in Ukrajincem, da jim stojimo ob strani. Dobro, članstvo je še daleč stran, ampak morda bi jim lahko poslali nekaj jasnih signalov in sporočil. Drugič, človekove pravice, vi poznate Rusijo, Mi natančno spremljamo srečanja vašega predsednika s predsednikom Putinom, naprimer. Videli pa smo, kaj se dogaja v Moskvi. Tam ljudem tratijo osnovne človekove pravice, naprimer kandidaturo na volitvah. Kaj lahko Evropska unija stori? Kaj lahko stori finsko predsedstvo, da bi pomagali tistim, ki pač preprosto želijo samo to, da bi lahko uživali svoje človekove pravice. Hvala. Hvala lepa, zdaj pa Sven Miksa, vaš nekdanji kolega, zunanji minister. Hvala. Lahko bi nadaljeval tam, kjer je končal gospod Picula, kar zadeva učinkovit multilateralizem. Multilateralni red se ruši. To je jasno, ampak to je očitno tudi na drugih področjih, naprimer preprečevanje konfliktov, reševanje konfliktov in podnebje. Evropa si želi, da bi obdržali ta red in učinkovit multilateralizem. Ampak zato bomo potrebovali složen glas Evropske unije. Vidimo pa nekaj drugega. Naprimer, vidimo lahko, kako posamezne članice EU ravnajo v drugih mednarodnih forumih, naprimer v okviru OZN. Vse od bližnjega vzhoda do migracij imamo različna mnenja. In tudi v svetu za človekove pravice smo videli, da je težko doseči soglasje, zato ker pač neka država članica ne zmore premustiti bilateralnih težav z neko tretjo državo in tako naprej. Zanima me, kaj bi lahko storili tukaj, kakšna bi bila rešitev v zvezi s tem. Kaj bi lahko Evropska unija storila v okviru vašega predsedovanja, zato da bi dejansko lahko bili bolj služni pri teh vprašanjih? Hvala. Hvala, Sven, gospa von Kramon, zeleni. Hvala, gospod minister. Zanima me to, kar je vprašal že gospod Korbelius v zvezi z Ukrajino in Rusijo. Mislim, da v Ukrajini prihaja do pozitivnih premikov, zanima pa me, kakšne pobude bi lahko sprejela civilna družba, pa tudi drugi v Ukrajini kaj bi Evropska unija lahko podprla, pa tudi Finci, naprimer, zato, da bi podprli to reformno agendo nove vlade in tako naprej. Ampak vi ste omenjali sporazum iz Minska in govorili ste tudi o tem, da bi imeli morda nov dialog med Rusijo in Ukrajino. Če si zadeve pogledamo nekoliko bliže, lahko vidimo, da ni dialoga, ni kompromisa, ni ničesar. Omenili ste klic med Zelenskim in Putinom in veste, kakšen je bil odgovor Putina. Odgovora ni bilo nič. Gospod Korbelius je omenil notranje politično situacijo v Rusiji, veliko je pritiska zdaj. Kreml in kremljski režim zelo pritiskata. Jaz pa želim slišati več o tem, kakšne so naše možnosti, da zaščitimo EU v okviru hibridne vojne strani Rusije. Gre za omešavanje volitve, naprimer, strani Rusije. Vi prihajate iz Baltske regije, veste, kakšne provokativne manevre tam izvaja Rusija, poznate pa tudi druge primere provokativnih ukrepov Rusije. Zato mislim, da ne gre samo za naslednji korak. V okviru dialoga z Rusijo potrebni so tudi drugi ukrepi in tudi Sirija me skrbi. Tukaj si res zatiskamo oči, vidimo, da smo ujeti in nemočni. Lepo bi bilo, če bi lahko kaj storili, da podpremo civiliste v Siriji in tudi opozicijo. Morda imate kaj zapovedati tudi v zvezi s tem. Hvala. Hvala, kolegica. Sandra Kalnjeta je naslednja za LS. Hvala. Dobrodošli, gospod minister. Veselimo se že finskega predsedstva. Nekaj vprašanj ste izpustili, jaz pa menim, da so vseeno ta vprašanja pomembna za Evropo, Finsko in tudi druge države okrog Balskega morja. Govorim o vzhodnem partnerstvu tega niste omenili. Ukrajina je del tega partnerstva, ampak tudi Moldavija, Gruzija sta v tem partnerstvu in ti dve državi izvajata reforme. Razmere se izboljšujejo. V Gimnihu ste govorili o hibridnih grožnjah in ministri so imeli relativno podobna mnenja v zvezi s tem. Zanima me, ali nam lahko poveste več o tem. In še eno najbolj spornih vprašanj v EU, to je vprašanje, ki je zelo pomembno za države okrog Baltskega morja, kaj pa Severni tok 2, kaj s tem? In na koncu še Zahodni Balkan. Zelo sem vesela, da ste omenili potrebo potem, da se začnejo pogajanja hm, s temi državami. Leta 2003 sem bila v Solunu, ko smo jim obljubili evropsko perspektivo. Države pa še vedno čakajo še nekaj besed o vrednotah, o Kitajski in Rusiji. To sta dve veliki, pomembni državi in v obeh državah prihaja do civilnih neredov, nemirov. Kakšno sporočilo lahko vi kot predstavnik predsedstva pošljete Kitajski v zvezi s Hongkongom in Rusiji v zvezi z civilnimi in političnimi pravicami. Naprimer. Hvala. Thank you, Sandra. Hvala, Sandra. Socialisti, gospod Čimučevič. Hvala, gospod predsednik, gospod minister. Prisluhnil sem vašim komentarjem v zvezi z Arktiko. Omenili ste komunikacije in varnost, ampak seveda ne smemo pozabiti na naravne vire. Zanima me, kaj menite o tem, da bi to obravnavali enako kot nahajališča na odprtem morju, torej kot skupno dediščino človeštva. To je kontroverzno vprašanje, ampak mislim, da je zdaj zadnji čas, da nekaj storimo. Drugače si bo majhna skupina držav razdelila te vire. Hvala. Thank you. Prime Minister. Hvala. Še par? Prav. Naslednja je Heidi Hautala, ki jo prav gotovo dobro poznate. Hvala. Hvala, gospod predsednik. Pozdravljeni v tem odboru, gospod minister. Mislim, da je bilo dobro, da ste v gimnih ugovorili o zagovornik pravicah človekovih pravic. Nekateri menimo, da bi morali pomagati tem osebam, kajti te osebe morajo pogosto pobegniti iz države za kratek čas. Ne govorimo o azilu, to niso begunci, ampak morda bi lahko imeli kakšen mehanizem, da bi za kratek čas naselili zagovornike človekovih pravic v državah EU in drugič. Zelo sem zadovoljna v zvezi s tem, kar ste povedali v zvezi s trgovino. Dejali ste, da je trgovinska politika del širše politike. Mislim, da je to jasno. Poglejmo, kaj se dogaja v Južni Ameriki, naprimer. To velja povsod, zato se zadeve res spreminjajo. Čisto konkretno me zanima, kaj lahko storimo za to, da trgovino uskladimo z našimi prizadevanji na področju trajnostnega razvoja. Hvala, Heidi Hautala. Gospa Santos za socialiste, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Čestitam gospodu ministru za njegove komentarje. Hvala. Govorila bom portugalsko mislim, da boste potrebovali slušalke. Senhor ministro, ouviu atentamente um, uh, a falar das. Hvala lepa. Govorili ste o prednostnih nalogah finskega predsedovanja in z veliko vašimi komentarji se lahko strinjamo v celoti. Veseli me tudi, da vam je uspelo omeniti določene teme, naprimer probleme v zvezi z zunanje političnimi vprašanji in mnenjem EU v zvezi s tem. Mislim, da smo tukaj že zamudili priložnost, kajti zaenkrat ne moremo zagotoviti hitrega odziva. Mislim, da smo že zamudili priložnost, da bi imeli tukaj glasovanje s kvalificirano večino, zato da bi lahko dovolj hitro reagirali na zunanje političnem odru. Okolje in človekove pravice, to je zelo pomembno, to želim povedati. Govorili ste tudi o Amazoniji, ampak seveda ne gre samo za požare gre tudi za vprašanje človekovih pravic, gre za vprašanje pravne države, gre za to, da zaščitimo pravice avtohtonega prebivalstva, gre za to, da se zagotovi pravica do življenja tem avtohtonim prebivalcem, kajti v Amazoniji številni izgubljajo življenje. Veliko aktivistov je mm, aktivnih tam, pa tudi oni izgubljajo življenja. Vedno več aktivistov izginja tam v različnih regijah, ne samo v Braziliji. Povedali ste, da je trgovina zelo pomembna za zunanjo politiko in moje vprašanje je naslednje, gospod minister. Kako bi lahko nadaljevali s pogajanji v zvezi z Merkosurjem? in kako bi lahko vključili vprašanja človekovih pravic v Braziliji, naprimer, kajti tam se res kršijo človekove pravice. Še štiri imamo, gospa Arena in še trije. Gospa Trik je naslednja. Hvala. Hvala, gospod minister. Hvala za vaš pregled. Želite govoriti o partnerstvu z Afriko na osnovi skupnega spoštovanja, skupnih interesov in tako naprej. S tem se strinjamo, ampak Evropska unija prednost daje svojim migracijskim interesom pri odnosih z afriškimi državami. In tudi na drugih političnih področjih je tako. Politične področje uporabljamo kot spodbudo negativno ali pozitivno. Zanima me, kaj menite, kako to vpliva na enakost partnerstva. In to meče slabo luč, naprimer, tudi na naše sodelovanje na področju migracij. Nekateri državljani so ujeti v tranzitnih državah in nimajo dostopa do azilnih postopkov, naprimer. Sprašujemo se, kako bi minister lahko šestmesečno predsedovanje izkoristil za to, da bi podpiral spoštovanje človekovih pravic in enakopravnosti? Ali ste za to, da izvedemo presoje učinka na področju človekovih pravic v zvezi z sporozumi s tretjimi državami? Dobro bi bilo tudi, če bi lahko spremljali, kako se razvijajo človekove pravice na osnovi tega sodelovanja. Hvala. Hvala, zdaj pa gospa Arena. Hvala. Dvoje. Prvič o tem ste govorili, o drugi zadevi pa niste govorili. No, ko govorimo o zunanji politiki, je to zelo obsežno področje in ni mogoče vsega omeniti. Prvič, kar zadeva odnos EU-Afrika. Strinjam se z vami, da potrebujemo politiko med enakimi. Ampak, če si pogledamo indeks razvoja, lahko vidimo, da je 24 držav na koncu, na dnu lestvice, da so torej najmanj razvite in te države, teh 24 držav je afriških držav. Med 50 so samo afriške države. Težko je biti enakopraven, če si v tako asimetrični situaciji. Dobro, ko veliko govorimo o dostopu do virov, govorimo o varnosti in o migracijah. Zanima me, ali je finsko predsedstvo ob teh vprašanjih, ki so pomembna, govoriti tudi o odgovornosti podjetij, naprimer pri dostopu do virov. Kako bi lahko poskrbeli, da bodo podjetja ravnala odgovorno, kako bi lahko povezali človekove pravice z varnostjo, kako bi lahko omenili mobilnost ljudi v Afriki in tako naprej. Zdaj pa druga točka, o kateri niste govorili, gre za Bližnji vzhod, Izrael, Palestina. Zanima me, kakšno je stališče Evrope v zvezi s tem odnosom. Trenutno smo v težavah. Vedno smo zagovarjali rešitev dveh držav. Zdaj je ta rešitev ogrožena tako strani Izraela kot strani Trumpa. Zanima me, kaj bo Evropa storila za to, da bi spet govorili o rešitvi dveh držav. Hvala. Si, Miss Saturi. Mr. Saturi, sorry. Gospod Saturi. Merci. Euh. Hvala lepa. Najprej hvala lepa, gospod minister, za vaše besede. Naj vam čestitam za predsedovanje svetu in kar nekaj kolegic in kolegov deli vaše cilje glede podnebnih ciljev, še pa posebno zelenih. Kar se tiče tipijskih razmer, veste, da so človeka nevredne razmere v centrih za pridržanje in včasih so pridržani tudi samovoljno. Ljubljanske oblasti bi naj nadzorovali migracijske tokove. EU pa sofinancira množično kršenje človekovih pravic in nespoštovanje obvez. Finsko predsedstvo je dejalo, da bo spoštovanje človekovih pravic ključno za zunanjo politiko. Kako boste zagotovili. Spoštovane reteh, rad bi torej vedel, kakšen pristop bo vaš in sveta, kar se tiče razmer v Libiji. Hvala lepa. Merci. Hvala lepa. In še gospod Köster, prosim. Ja, vielen Dank, Herr Außenminister, für Ihre Ausführungen. Hvala lepa, gospod zanani minister. Naj se navežem na to, kar je dejal ravno kar kolega. Pomen človekovih pravic na področju zonalne politike. To ste izpostavili. Če se ogledamo Libijo, potem lahko eh, rečemo, da o tem ne moramo več govoriti. Človekove pravice, tako manje libijske vlade, se ne spoštujejo, mučijo se, mučijo ljudi in jih izpostavljajo neverjetnim grozotam. Mi v EU pa to spremljamo. Ljudje, ki bežijo pred vojnami, spopadi, so sedaj v teh centrih in jim skušajo dopovedati, da naj ne pridejo v Evropo. Mislim, da moramo torej ponovno premisliti odnos z Libijo zaradi tega. Potem pa še odnos eh, Zahoda do Rusije. V zadnjih letih se je to poslabšalo zaradi enostranske napovedi ZDA, da ne bodo spoštovali porozumov o razoroževanju. Sedaj gre za zmerom večjo oboroževanje, ki poteka, in morda bi morali razmisliti tudi o vseh jedrskih eh, konicah, ki so v Evropi. Morda bi se morali zopestaviti temu. Hvala lepa. Tako, ne vem, koliko minut potrebujete, da odgovorite na vsa ta vprašanja. Prosim, beseda je vaša. Potrudil se bom, da bom čim krajši. Da, z bližnjim shodom bom začel, ker sem ga prej nekoliko preskočil in zastavljeno mi je bilo vprašanje na to temo. Najprej, mislim, da moramo biti zelo jasni. Izrael ima pravico, da obstoja. O tem sem govoril tudi z zunanim ministrom Irana. To je ključna vrednota za nas. Smejo mu groziti, ima pravico, da obstoja. Istočasno pa obsojamo nezakonite nasrbine ki se širijo, tudi na področju, ki bi naj bilo pomočjo rešitve dveh držav, kar seveda zagovarjamo. In nekje vmes mora biti torej strešče EU. Čakamo na pobude ZDA o mirovnem procesu, niče se nismo videli. In na nekem določenem trenutku moramo tudi sami kaj storiti, ne samo čakati na druge. Kot vemo, pa ima to veliko praviti tudi z iranskimi načrti in še prav posebno z jedrskimi načrti Irana in tako dalje in tako naprej. Tako da upamo, da bomo z rešitvijo iranskega vprašanja omogočili tudi bolj varen bližnji vzhod. Tem pa še vprašanje religiozne krščanske vrednosti. Sveda je jasno, ko govorimo o človekovih pravicah in branjeno je teh seveda se zauzemamo tudi za svobodo veroizpovedi, katere koli že. Seveda, torej, se za kristjane tudi borimo, borimo se za to, da lahko izražajo svojo veroizpoved. Gospod Kobelius, še bolj specifično ste poprašali o Ukrajini in o tem, kaj lahko stori finsko predsedstvo. To, kar lahko storimo trenutno, je, da podpremo trenutno vlado v Ukrajini, novega predsednika, nov parlament. Smo največji trgovinski partner. V tem trenutku Ukrajine zelo jasno je, da so pričakovanja in oči uprte iz Ukrajine v EU. To je tudi odgovor na shodno partnerstvo. Veliko lahko storimo za partnerstvo z Ukrajino in drugimi državami, ekonomsko pa tudi politično. Odziv na razmerje glede človekovih pravic v Rusiji. Seveda, mislim, da smo se pravočasno odzvali. To ni dober razvoj dogodkov, če kdo ne sme kandidirati na lokalnih volitvah. In vemo, Ja razumemo proteste. Miksa, multilateralizem. Prej sem govoril o čezatlantskih odnosih. Kako lahko v teh odnosih? Jih še naprej gradimo, če druga stanemo, da ni tako zavezana več temu. Potrpežljivi moramo biti. Zelo veliko je skupnih interesov ZDA. Biti moramo zelo potrpežljivi. tega ne bi črtal z našega dnevnega reda. Zelo pomembno je, da med Bruslem in Washingtonom ostanejo stiki. Tudi če se v tem trenutku ne strinjamo, glede podnebnih vprašanj in drugega, moramo ohraniti stike. Še eno vprašanje. Tudi o Ukrajini pa tudi o Siriji. Mislim, da je zelo pomembno, da storimo vse, kar je v naši moči. Vedno je šlo za več akterjev, ki se delujejo tudi pri vlogi Rusije, Turčije, pa tudi trenutne svetske vlade na tem področju. Sveda pa eno od vprašanj, s katerimi se vsi soočamo v tem trenutku, begunci, enem od eh, spremnih centrov. Kaj storiti z družinami otroki tistih, ki so podpirali ISIS? Končno smo uspešni v boju proti ISIS-u, sedaj pa imamo seveda družinske člane v nespremljivih pokojih v tem taborišču. Seveda pa se želimo tudi zoprstaviti ideologiji ISIS-a ki leta širi po svetu. Istočasno pa širimo, slišimo oprostite, novice, da se nekateri premikajo v Afganistan, da se tam pojavlja spet ISIS in nekaterih, na nekaterih točkah tudi na nekaterih krajih v Aziji. Tukaj moramo biti zelo previdni. Gospa Kalnjete, vzhodno partnerstvo, upam, da sem že odgovoril na to. Hibridne grožnje. Naj povem več o tem, o čem smo se pogovarjali z ministri. Uh, precej vprašanj smo se pogovarjali na tem področju. Financiranje političnih strank, dezinformacije, napačne informacije, napačne lažne novice. Vse to, kar je moderno, pa niti ni več tako moderno. Pri tem hibridnem boju. Mislim, da se moramo zavedati teh metod, ki se uporabljajo dan danes in skušajo vplivati na naše družbe. Prav tako ste omenili severni tok da gotovo bo to imelo vpliv tudi na Ukrajino in na varnost oskrbe EU. Kar se nas tiče Finske, ne gre po finskem ozemlju, ne dobivamo plina prek tega, tako da gledamo na to bolj kot na evro, oprostite, okoljsko vprašanje. Gotovo pa moramo na to gledati tudi kot na vprašanje Evropske energetske skrbe in naših prijateljev v vzhodnem partnerstvu. Gospod Čimošević, vprašanje Arktike. Ali bi naj zavarovali naravne vire, še prav posebno plin, nafta na dnu oceanov, teh emisij ne potrebujemo našo atmosfero. Če bi vsa ta vse te fosilne vire izrabili, bi bili v velikih težavah. Mislim, da mora biti to del našega pristopa. Gospa Hautala, vprašali ste o tem, kaj lahko še storimo za zagovornike človekovih pravic, kako bi jih lahko zaščitili na bolj zanesljiv način, da bi imeli kakšen mehanizem za to. Pa naj bi bilo dobro, da bi razmislili o evropskih korakih na tem področju. Potem nekdo je še poprašal o trgovinskih sporozumih, Merkosur. Vedno, ko se pogovarjamo z brazilskimi gasilci, in potem nekateri pravijo, da ne bi smeli sprejeti tega turinskega sporozuma z Merkosorjem, ker je podnebne, podnebje pomembnejše. Vendar pa seveda, načelo, da naj ne bi uvažali mesa iz področji, ki so bila nedavno posekana, vse to ima tudi to okoljsko komponento. Zato mislim, da bi morali imeti še več teh okoljskih komponent v naših sporozumih. In to je tudi odziv na vprašanje gospe Santoš. Okoljski aktivisti, aktivisti človekove pravice ki se jih ubijam. Sledil sem primeru iz Tezuhe Kalpe v Hondurasu kot opazovalec in seveda dramatične razmere. Avtohtono prebivalstvo, ki se bori za svoje pravice, se tako pobija. To je grozno. Mislim, da moramo podpirati aktiviste okoljske za človekove pravice in razumeti tudi, v kakšnih težavnih razmerah so. Gospa Strikt človekove pravice, migracije. Vedno govorimo o tem, odkot izvirajo te težave. Eritreja, na primer. Minska je ena redkih držav, ki je tam dejavna. 4 milijona prebivalcev, 1 milijon je odšlo. Da, delno je to dilema človekovih pravic, ampak potem pa v državi srečate mlade, pravijo, da ni šol, ni univerz, ni možnosti za študij. Potem imamo veliko organizacij, ki usposobljajo učitelje, so dejavne v državi. Torej, včasih je to, da se lotimo teh ključnih zadev, nekaj, kar pomaga potem ljudem pri sprejemanju svojih odločitev. In potem še zadnji odgovor. Se upravičujem, da se tako dolg. Socialna odgovornost, gospod Arena, kar lahko strimo, to je ključno vprašanje mislim, da moramo se vsi veliko bolj zavedati tega. Bližnji shod, na to sem se že odzval, shod Satori, je govoril v Libiji, da najprej moramo seveda podpreti ZN in mirovni načrt, vendar pa moramo vedeti tudi, da država v Rasulu, ki razpada po teh živih državljanske vojne, postaje privlačna za državljanske vojne, kriminal in trgovino z ljudmi. In njihovo zemljo se tudi seveda zlorablja. Če gospod Koster je spregovoril o tem vprašanju. In končno, Rusija, ZDA, jedrska vprašanja, zelo me skrbi, kaj se dogaja s pogodbo o razoroževanju. Med plano vojno smo se lahko dogovorili o omejevanju jedrskega oboževanja, sedaj pa smo se nekoliko razpustili, celo pri jedrskem orožju in pri, drugih, pri drugem orožju za množično uničevanje. Mislim, da moramo spet stojiti vse, kar je v naši moči, da bi se temu izognili. Hvala. Okay, Prav, hvala lepa, gospod minister. Hvala lepa, da ste prišli v naš odbor. Hvala lepa, da ste prisluhnili vsem vprašanjem, da ste prisluhnili vsem pripombam. Srečno pri vašem delu. Okay, ladies and gentlemen, dear colleagues. Tako, gospod in gospodje, dragi kolegice in kolegi, gremo naprej. Zadnja točka na današnjem dnevnem redu, točka številka pet, splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2020, vsi oddelki, prispevek APETA, naj vas spomnim, da je to enak postopek kot vsako leto, govorimo o dveh ločenih pa povezanih elementih najprej osnotka mnenja, osnotek mnenja o proračunu za 2020, potem še obravnava predlogov sprememb proračuna. Letos se zaradi volitev maja je časovni razpored za predloge sprememb in za osnotek ločen. Jutri bomo glasovali glede sprememb predlogov. 1. oktobra pa glede mnenja. Toliko na hitro z moje strani strani, sedaj pa Mihajl Galer za predstavitev svojega mnenja in za to, da predstavi svoje stališče, kar se tiče proračuna in kar se tiče proračunskih predlogov. Sprejem, prosim. Hvala lepa. Proračun ni tako seksi kot nekatera vprašanja, na katerih smo že govorili, zato je nekaj ljudi že odšlo. Ampak tisti, ki veste, da lahko še kje kaj privijemo, pa ste stali tukaj naj dodam, da je levica polna, pa tudi desna sredina, sredine pa ni. No, ja, nekaterih pač ni, pravi poročevalec. Naj se zahvalim kolegom, še prav posebno poročevalcem v senci različnih političnih skupin za njihovo sodelovanje in podajanje prilogov sprememb, še pa posebno glede na to, da smo imeli omen čas na voljo prek poletja proračun je osrče našega dela Hrbtenica, dela v EU in samo, če bomo imeli ustrezne vire, bomo lahko dejansko izpolnili pričakovanja naših državljanov. Število izzivov, s katerimi se EU sooča, je v tem trenutku zelo visoko. Državljani upravičeno pričakujejo od EU, da bo dejavna in učinkovita tako v našem neposrednem sosedstvu, pa tudi globalno, ker smo globalni akter. Po osnotku Pravoslavne komisije junija in po, svetu, po stališču sveta julija je sedaj čas za Evropski parlament, tudi za odbor AFET, da podamo naš prispevek in da zagotovimo ustrezno financiranje našega dela. Iskreno rečeno, nekaj kolegov, ki se želijo več izdatkov, so pa dali priloge sprememb. In skušal sem slediti sledeči schemi. Če gre za to, kar resnično mi počnemo, naše dejavnosti, potem sem tudi sam podal priloge sprememb za povišanje proračuna. Torej, ključne dejavnosti, vzhodno partnerstvo, južno partnerstvo med drugimi zdaj imamo tudi človekove pravice, če pa je to izven našega bistva dela, in smo imeli predlog, da samo strani ene skupine, ali ko je šlo za bolj obrobne zadeve, kar se tiče našega odbora, tem niso govorili tudi o specializiranih odborih, potem sem okreval, da bi tukaj poviševal sredstva. Skupaj z drugimi skupinami smo se dogovorili, da o enajstih kompromisnih predlogih sprememb, ki bi naj bili spremljivi za vse. Kompromisi se lotevajo pomembnih ključnih evropskih politik, naj jih nekaj navedem. Pozivamo k 10 odstotnemu, skoraj 5 milijonskemu povišanju sredstev za opazovanje vodilnih misij. Tako krepimo demokratične institucije in zagotavljamo in spostavljamo zaupanje javnosti v, na volitvah. In tako spodbujamo stabilnost in krepimo tudi druge cilje na področju zunanje politike, tudi mirovne procese. EU je vedno podpirala ZN in veliko naših kolegov je aktivno sodelovalo v takšnih misijah po vsem svetu. Nadalje, kompromisi zahtevajo povišene sredstva za financiranje za partnerske instrumente s tretjimi državami, ko krepimo in zagotavljamo človekove pravice in temeljne svoboščine, podpora političnim reformam in usklajevanje z našim pravnim redom na Zahodnem Balkanu, na področju zmanjševanja revščine, pa tudi povečevanje sredstva za UNRBO v Palestini dodatno pozivamo k povišanju sredstev pri razdelku reševanje sporov, zgradna zaupanja za tako področje bližnjega vzhoda, kot tudi sredozemlja. Tukaj je zelo veliko pritiskov zaradi razvoja v regiji, tudi sporov v Siriji in Libiji. Veliko je ekstremizma in temi povezanimi vprašanji migrantov in migracij. Mislim, da moramo podpreti stabilnost in varnost teh držav, zato zahtevamo 12-odstotno povišico 63 milijonov evrov. Zaradi slabšega varnostnega položaja na vzhodu moramo sodelovati s vzhodnim partnerstvom še bolj intenzivno potrebujemo ustrezna sredstva za podporo demokracijam in stabilnosti v regiji, še prav posebno, kar se tiče Ukrajine in kar se tiče sporov na vzhodu Ukrajine. 7 odstotna povišica, približno 900 tisoč evrov več zahtevamo tukaj. Na kratko, verjamemo, da so kompromisi uravnoteženi in da to predstavlja konstruktivno pot naprej. Naj opozorim še na posebno vprašanje. Kar nekaj, prvo, gospodin, za proračun smo dobili, ki želijo spremeniti postavke, ki ne spadajo pod okvir AFETA. Vseeno pa mislim, da moramo razpravljati in glasovati o teh predlogih sprememb, če se to tiče AFETA. Ostala vprašanja so ne dopustna. Naj potem podam še predlog 5216 črpalni ukrepi. Kolegica Santoš, komisija je ocenila ta projekt, ocena C. Naj preberem, kaj so službe komisije zapisale na tem področju. Citiram, ta predlog se ne da izvesti. Gre za Evropski observatorij za boj proti nekaznovanosti. To je predlagan pripravljeni ukrep. Komisija pravi, da ta predlog se ne da izvesti, ker je že zajet v obstoječi zakonodaji in dejavnostih. Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice, tem je to zajeto. Komisija predlaga, da bi predlog, ta predlog vključili v ta Evropski instrument za človekove pravice, še pa posebno tako, da bi sredstva namenili 24, nič 4, nič 1. Tako bi lahko se borili proti nekaznovanosti za najhujše zločine, istočasno pa bi ukrepili vidnost EU in bi podprli tudi obveze EU po globalni strategiji. Prav tako bi imeli potem celovit pristop EU za bolj proti krizam. Prav tako bi podpirali potem mednarodna sodišča in bi tako zagotovili boljši pristop EU za boj proti nekaznovanosti za najhujše zločine. Tako da prosim kolegico Santoš, da to spremem, bi to bilo spremljivo za vas da podpremo torej ta predlog komisije ali pa morda želite, da o tem glasujemo jutri. Načeloma bi lahko ta predlog svembe tudi podprl. Naj pa opozorim, morda je to bolj pristojnosti naše kolegov za proračun. če bi torej sprejeli predlog komisije, bi bilo potem to bolje zajeto, kot pa če potem to naši proračunski kolegi zavrnejo. In potem še zadnji predlog. 5257, predlog se ime 5257, to zadeva naše specifične interese. Začenjamo s predlogom spremembe, argumentacijo, kjer bi torej morali si bolj specifično ogledati, kaj se dogaja na področju držav širitve, postopku pridruževanja. Instituciji, ki so naši partnerji, torej nacionalni parlamenti. S tem predlogom spremembe predlagam, da si to bolj podrobno ogledamo, potem pa bi naše strokovno osebje, pa tudi osebje iz delegacij, so dejali, da bi bilo dobro si ogledati to implementacijo tega, o čemer govorimo o nacionalnih parlamentih. Zato bi morda v teh državah, ki sem jih imenoval, državah širitve in pridržitvenih, najdi lokalno osebe, ki bi v nacionalnih parlamentih preverjali, da politične skupine, m, hm, odbori dejansko izvajajo to, o čemer smo se dogovorili. To bi lahko dali vse spojišice za 400 tisoč evrov. To zadeva 10 držav, 6 držav na Zahodnem Balkanu, Turčijo, Ukrajino, Grozijo in Moldavijo pa posebno v Ukrajini in Moldaviji, imamo sedaj novi vladi, ki želita implementirati to reformno agendo, o kateri smo se dogovorili. Zato torej bi dejal, da bi jutri podali ustni predlog spremembe za teh 400 tisoč evrov, ki bi pokril vse te stroške in prosim vas za vašo podporo. Hvala lepa za vašo pozornost. Okay, thank you, Michael. Hvala lepa, Mihael. Preden dam besedo poročevalcem v senci, naj se na kratko vrnem na eno točko. Mihael Galer je spregovoril o predlogih sprememb, ki so v pristojnosti drugih odborov. To je splošno vprašanje. Kot je Mihael Galer dejal, imamo precej predlogov sprememb, 21, vse skupaj glede postavk, ki niso v naši pristojnosti. Pa posebno tukaj posegamo v deve in libe. Sveda, razumem, da veliko krat obstaja povezave našim odborom in drugim odborim, kar se tiče instrumentov financiranja, ampak spoštovati moramo druge odbore in njihove pristojnosti. Saj to, ko želimo spremeniti raven sredstva, se moramo uskladiti s tistim odborom ja to zadeva. Vem, da je začetek mandata, predlagamo, eh, pripravljamo naše delo in nekaj poslanke poslancev še ne pozna navad in pravil, zato smo se s koordinatorji strinjali, da bomo tokrat sprejeli nekatere preloke sprememb. Nedopustni so bili samo tisti, ki so resnično nedopustni. Zakaj to pravim? Kaj ti naslednji bomo morda morali biti bolj strogi, da ne bomo prišli v spor z drugimi odbori. Upam, da se to naslednje leto ne bo ponovilo. Tako, toliko z moje strani, sedaj pa poročavci v senci, Lagodinski, Gil, Fotiga in Demirel. Sem koga izpustil? Santoš? Ja. Da, boste vi dobili besedo. Najprej, Nina, kaj predlagate? Morda bi jaz najprej, potem pa ona. Prav, Nina. Hvala lepa. Rada bi se zahvalila Mihajlu za to predstavitev. Hvala tudi za delo, ki ga je uložil v to. Z Mihajlom sva zelo dobro sodelovala, kljub eh, poletnemu dopustu. Bi se pa navezala na nekaj vprašanj. Razpravljati moramo o povišanju sredstev za opazovalne misije pri volitvah. Moja skupina načeloma podpira to povišanje sredstev, vseeno pa imamo nekaj pomislekov glede enega izmed delov tukaj. Gre za vprašanje, o katerem še nismo spregovorili in prosim, če lahko poročevalec to vključi v razpravo. Dejstvo je namreč, da obstajajo samo štiri organizacije, ki jih je IOM izbral za to, da izvajajo našo podporo, pri, ko pridejo torej eh, poslanci na misijo za opazovanje volitev. Sama sem dobila veliko poročil o tem, da te štiri organizacije v bistvu delujejo kot nekakšen kartel. To pomeni, da so vse naše operacije veliko dražje, kot bi lahko bile. Jaz v celoti podpiram eh, to delo opazovalnih misij, mislim, da so izjemno pomembne, ampak vseeno bi bilo dobro, da razpravljamo o tem. Sedaj pa drugič, predsednik, eh, omenili ste te nedopustne predloge sprememb. V mojem uradu je delalo nekaj začasnih sodelavcev in zato sem ena izmed tistih, ki so dejansko pripravili malce neskladne predloge sprememb. Namreč sama sem pripravila predlog spremembe o Aziji, ki se je nanašal na napačni razdelek. Spoštujem vaš komentar, gospod predsednik, ampak v tem primeru se je pač zgodila napaka. Sama sem preverila, kako je z odborom Deve, ki bi bil pristojen v tem primeru, ampak žal v odboru Deve ni usporednega predloga sprememb, ki bi se navezoval na to. Zanima me, ali obstaja razlik, neka rešitev za takšno situacijo. Azija je največji, največji kontinent, ki predstavlja tudi največje prebivalstvo. Večina ljudi tam živi za manj kot dvema dolarjema na dan, gre torej za drugo najrevnejšo celino. Uh, mislim, da moramo pregledati naš pristop do Azije. Ne ustrajam pri tem, da se sprejme moj predlog spremembe, ampak smiselno bi bilo, da imamo tukaj enak pristop kot drugot v predlogu proračuna. Vpliv na reze pri razvojni pomoči strani ZDA je bil v Aziji resnično občuten. Poleg tega pa so tukaj še posledice trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko. Mnogi najrevnejši ljudje v družbi pač nimajo več dovolj denarja, da bi plačali za osnovne potrebščine za hrano. Ne vem, kako torej to tehnično urediti, ampak prosim poročevalca, če mi lahko pomaga to nekako rešiti, namreč naslednje leto bo učinek na tem področju največji. Ne govorim o teh najbolj cvetočih državah v Aziji, ampak govorim o 40 odstotkih prebivalstva Azije, ki nimajo dovolj sredstev, da bi kupili hrano. Pa še tretji komentar. Kar se tiče pilotnih projektov, tudi to ste omenjali, gospod poročevalec, in tukaj sem razočarana z tem pristopom. Namreč imela sem že veliko izkušenj s komisijo, kjer komisija izbere podoben pristop na predloge eh, parlamenta. Komisija ne podpre predlogov mene in mojih kolegov. To še nisem eh, doživela kaj takšnega. Gospa Santoš je predlagala eh, projekt, ki bi bil vključen v različne silose in zato na to vprašanje ni mogoče odgovoriti z enotnim pristopom. Komisija pravi, da ima neke projekte v Silosu C, pa D in tako naprej. Potem se tukaj določena finančna sredstva razdeljujejo, ampak ne morejo pa na koncu pokazati, kako je prišlo do te delitve. Mislim, da bi bilo to potrebno urediti. Hvala. Najlepša hvala, gospa Gil. 13 minut nam je še ostalo. Kolegi in kolegice, ob 18.30 moramo namreč zaključiti z razpravo. Gospa Santoš, na kratko. Samo minutko ali dve potrebujem. po mojem, bi bilo najbolj smiselno, da glasujemo o obeh projektih. Zakaj? Pogovarjala sem se z ljudmi, ki delajo v Evropski komisiji in razumem, kaj je problem. Vsak ima pač eh, svoj vrtiček in eh, tam je strokovnjak, ne želijo pa si nekakšnega povezovalnega projekta, ki bi združeval različne projekte. Mi pa si želimo prav to sistem, ki bo omogočal boljšo odgovornost, boljši nadzor nad projekti, boljši pregled nad tem, kaj mi kot Evropska unija počnemo na tem področju. Na kak način se bojujemo zoper nekaznovanost na področju kršitev mednarodnega prava in na tak način bi imeli tukaj res nekako nadrejeno strukturo za različne dejavnosti na tem področju. Na ta način bi lahko bolje ocenili naše delo in imeli bolj integriran pristop do naših dejavnosti. Kot je že povedala Nina, pa je skoraj tradicija, da Evropska komisija zavrne naše predloge. Meni bi bilo ljubše, če bi Evropska komisija to potrdila, če bi torej rekli da in potrdili ta projekt, namreč prepričana sem, da ima veliko dodano vrednost. Hvala. Najlepša hvala, gospa Santoš, sedaj pa gospod Lagodinski, izvolite. Hvala lepa. Tudi jaz bi se zahvalil poročevalcu, gospodu Galerju, za odlično opravljeno delo in dobro sodelovanje. Cenim tudi to, da ste sprejeli določene izmed naših predlogov sprememb glede določenih eh, jezikovnih predlogov in dodatkov glede migracij ste bili zelo fleksibilni. Izpostavil pa bi dva predloga sprememb, pri katerih ustrajamo in eh, žal mi je, da drugi kolegi niso prepričani o naših eh, predlogih. Eden izmed teh je 5350. Tukaj torej želimo zamrzniti prihodke določenih članov komisije do takrat, ko ugotovimo in ko imamo pisno zagotovilo, da se pravilno eh, razporeja sredstva znotraj EAS, kar se tiče eh, porazporeditve po spolih. Vem, da je to radikalni predlog, ampak problem je daljnosežen. Če si ogledamo številke, na srednji ravni vodilnih položajev imamo 75 odstotkov moških, če gremo više, na više položaje, je ta številka še višja, 87 odstotkov. 11 od 47 eh, imenovanj na EAS-u je bilo žensk. In mislim, da kaže to na veliko neenakost spolov. Tudi predsednica Evropske komisije vidi probleme na tem področju in zato res upam, da nas lahko podprete pri tem predlogu. Pa še predlog spremembe 5347, ki zadeva urade za stik Evropskega parlamenta. Tukaj bi želeli zamrzniti financiranje teh uradov za stik, dokler nimamo pisnih poročil, ki bodo pripravljena na redni osnovi torej redna poročila potrebujemo. V celoti bi podprli delo teh uradov za stik, ampak vseeno želimo natančno vedeti, kaj ti uradi počnejo. V tem trenutku nimamo rednega poročanja uradov, mi pa bi želeli tukaj videti veliko več e, transparentnosti. Nasplošno gledano, mislim, da je mnenje Afeta zelo dobro, in ga podpiramo. Podpiramo še posebej tiste aspekte, ki krepijo človekove pravice, temeljne svoboščine, sredozemske države, balkanske države eh, in eh, tako naprej. Najlepša hvala še enkrat, pa torej prosim, da upoštevate predloga spremembe, ki sem jih sedaj posebej izpostavil. Hvala lepa za IKR, e Ana Fojtiga, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hripava sem tako, da bom čisto na kratko podala komentar. Najprej bi rada čestitala Mihajlu Galerju za opravljeno odlično delo, ki ga je dobro opravil kljub poletnemu odmoru. Mi lahko podbremo veliko večino predlogov, ki jih je podal, imam pa samo nekaj komentarjev in morda bi na koncu zastavila še vprašanje za poročevalca. Najprej tehnično vprašanje. Zanima me, ali nameravamo podpreti jutrišnji ustni predlog spremembe. Po našem mnenju bi bilo smiselno, da sledimo predlogu komisije, ki zadeva pripravljalne ukrepe in projekte za odpravljanje nekaznovanosti. To je seveda vprašanje, s katerim eh, torej vsi nasprotujemo tej nekaznovanosti, ampak mi smo zakonodajni organ in še posebej, ko gre za proračunske vrstice, morajo biti naša dejanja logična. Izogniti se moramo podvajanju pri finančnih zadevah. Glede na to, da je komisija podala oceno C za ta projekt, moramo to tudi upoštevati. Priznam tudi, da imam nekaj pomislekov, kar se tiče UNRWE, ne zaradi njihovih namenov in ciljev. Gre za organizacijo, ki opravlja pomembno častno delo in jo je potrebno potrditi eh, in podpreti. Imamo pa tudi poročilo Združenih narodov glede resnih kršitev pri upravljanju s finančnimi sredstvi. In to situacijo je potrebno resno oceniti. Ne smemo biti tukaj prehitri in namenjati dodatnih sredstev organizaciji, glede na to, da imamo tukaj takšne pomisleke. Situacijo je potrebno vzeti resno in to ločiti od misije ter eh, dela UNRWE. Prosim tudi, da smo naklonjeni temu, da se. Um, povišajo sredstva glede opazovalnih misij. Vprašanje je, je, kakšen je naš odnos z to nadrejeno organizacijo, ki to organizira, in kakšen je naš namen pri povišanju sredstev tukaj. Izpostavila bi težavo, ki smo jo mi že omenili v preteklosti in ki smo jo izpostavili v predlogu spremembe Gre za zvišanje eh, sredstev EUMM v času prejšnjega mandata. Smo v okviru odbora sede večkrat obiskali Gruzijo in takrat smo videli, kako je EUMM opravila zelo, zelo dobro delo v težkih okoliščinah. Tam potekajo tudi dejavnosti na meji in vloga EUMM je izjemno pomembna. Prav zato jih moramo podpreti. Najlepša hvala. Hvala lepa. Za konec predem dam besedo poročevalcu, pa še gospode Mirel. Izvolite. Prav, Demirel. Um, ähm, ja, danke schön, herr Vorsitz. Najlepša hvala. Pokomentirala bi predloge sprememb, ki smo jih predstavili v okviru GUE. Prvič želimo si okrepiti eh, dejavnosti, ki služijo razoroževanju. To želimo vsekakor podpreti. Poleg tega pa bi eh, izbrisali proračunske vrstice, ki želijo povečanje oboroževanja Evropske unije. vse večje stroške in vse večje izdatke imamo za Frontex in v zadnjih nekaj urah smo v tem odboru govorili veliko o človekovih pravicah. Na zunanjih mejah Evropske unije se redno krši in tepta človekove pravice. To smo letos poleti videli veliko krat in evropske agencije tukaj samo opazujejo in ne ukrepajo. To ni prava pot. Zauzemati se moramo za to, da se odpravijo izvori za migracije, ne pa samo, da se krepi Frontex in naše zunanje meje. Poleg tega nasprotujemo temu, da se poviša sredstva za um, razvoj vojaških tehnologij in za krepitev obrambne unije. To nam politično gledano ni všeč, poleg tega pa tudi to nasprotuje temeljnim pogodbam, Evropske unije nasprotuje členu 41. odstavku pogodbe. Krepitev obrambnega sklada je torej napačna. To ni samo moje mnenje, pripravili smo tudi pravno mnenje na to temo, ki je to potrdila. Za konec še osebni komentar, gospod Galer. Najlepše se vam zahvaljujem za to, da ste delali preko poletnega odmora, ampak sama žal nisem razumela tega, da niste sprejeli našega predloga spremembe, glede tega, da se okrepi financiranje razoroževanja eh, in prenehanje uporabe jedrskega orožja. To bi bilo zelo smiselno in zdelo bi se mi pozitivno, če bi vsaj ta predlog spremembe z naše strani podprli. Za Evropsko unijo, za države članice in tudi državljane je izjemno pomembno, da ni dodatnega jedrskega oboroževanja. Hvala. Hvala lepa, kolegica. Želi še kdo drug besedo? Ne, v tem primeru dobi besedo za konec gospod Galer. Čez eno minuto pa bi morali zaključiti sestankom, tako da prosim, da čim prej zaključite. Jano, tukaj piše, da imam še tri minute. Hvala lepa, kolegi, za vse komentarje. Bi odgovoril na nekaj vprašanj. Kar se tiče opazovalnih misij za volitve, tukaj ste dejali, da obstajajo štiri organizacije, glede katerih se zdi, da delujejo kot karteli. Seveda sam nasprotujem kartelom in morda bi morali za zaprtimi vrati ali pa v manjšem krogu morda razpravljati o tem vprašanju skupaj z kolegi iz komisije ter predstavniki teh organizacij. Namreč vsekakor moramo preprečiti takšen vtis. Kar se tiče dejavnosti v Aziji, pa naslednje. Mislim, da ne moremo kompenzirati vseh rezov v proračunska sredstva ZDA, kar se tiče podporne, eh, kar se tiče eh, razvojne pomoči. Vse, kar je prejšnja administracija v ZDA storila dobrega, sedaj trenutna administracija reže in mi temu ne moremo nasprotovati obstaja že poslovni center za sodelovanje med EU in Indijo in eh, res je, da bi lahko ta center bolje deloval. To je zamisel, o kateri sem razmišljal. Potem pa, kar se tiče nekaznovanosti. No, videli bomo, kako bo potekalo glasovanje glede tega vprašanja jutri. Moje mnenje je naslednje. Vsebinsko gledano bi lahko to verjetno podprl. Ampak po mojem mnenju, tudi če to v našem odboru podpremo, po mojem mnenju proračunski odbor tega ne bo odobril in tako na koncu ne bo vključeno v proračun. Na visokih položajih je veliko problematičnih politikov in zato ne bi bilo smiselno, da dodajamo problematične predloge sprememb v naš proračun, ki bodo še dodatno otežili naše življenje. Torej, kar se tiče enakosti spolov, razumem ta argument, da je potrebno okrepiti razpravo o tem vprašanju, ampak v primernih okoliščinah. Nima pa smisla, da bi na tak način to usilili. To lahko objavite na vaših eh, družbenih medijih in dvignete malce prahu, ampak tega predloga sprememb mislim, da ne moremo sprejeti. Kar pa se tiče uradov Evropskega parlamenta v tretjih državah, tukaj obstajajo redna poročila o tem, kaj počnejo, katere težave in katere vprašanja spremljajo tisti, ki želijo biti obveščeni o njihovem delovanju, to lahko eh, brez težav storijo. Poleg tega lahko zastavite tudi vprašanja, če imate kakšno posebno vprašanje glede specifične države in potem vam bodo tudi poslali specifične informacije. Kar se tiče povečanja proračuna UNRVE, tukaj razumem ta komentar, ki ste ga podali, res je, slišali smo nekaj težav glede finančnega glede finančnega neprimernega upravljanja sredstev, glede prevelikih potnih stroškov in tako naprej. No, mislim, da je smiselno, da damo to v proračun, komisija pa bo to potem preučila in tudi služba za zunanje delovanje bo gotovo preučila, ali prihaja do zlorabe sredstev. To je vsekakor potrebno preprečiti, tega ne smemo sprejeti. Kar pa se tiče Frontexa, mi kot javni organ in države članice ne želimo, da se reševanje na morju umakne in poda v zasebne roke. Po mojem mnenju je to javna storitev in ne zasebna. In prav zato potrebujemo proračun za Frontex. Strinjam se s tem, da moramo odpraviti razloge za migracije, ampak to je dolgoročni cilj, ki bo zahteval tudi dolgoročne ukrepe. Nima pa smisla zniževati proračuna eh, na drugih področjih samo za ta namen. Prav zato ne morem podpreti tega pristopa, kot ga predlaga kolegica. Hvala. Najlepša hvala, gospod Galer. Če ni drugih komentarjev, lahko zaključimo s sestankom za današnji dan več ali manj pravočasno, vidimo se jutri ob 9. uri, ko bomo glasovali. Želim vam prijeten večer v Bruslju.